podničance. Gospod predsednik. E, Koležanki in koledzi. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, če lahko zasedete svoje mesta v dvorani. I open the...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 dame in gospodje na voljo je zapisnik zasedanja z dne sedem aprila dva tisoč deset so kakšne pripombe na zapisnik ne vidim pripomb s tem je zapisnik potrjen